Kolegi, prosim posedite se na svoja mesta, začeli bomo. Colleagues, thank you. I will now begin um, our voting session. Kolegi, začeli bomo z glasovanjem, še prej pa vas eh, prosim za nekaj pozornosti. Gospa Hazenkamp ima postopkovno vprašanje. Izvolite. Ja, eh, Hvala. Vsak dan se na milijone živali prevaža po Evropi, eh, stojijo ob zunanjih mejah Evrope v vročini. Milijon državljanov in državljank želi končati takšno situacijo. 223 članov parlamenta Eh, je zahtevalo ustanovitev posebnega odbora. Trije poslanci, ki sedijo tam spreda, pa so se odločili, da tega ne želijo in zato imam samo tri besede. Shame on you, sram naj vas bo. To bom sporočila pristojnim. Presidenta, esta noč. Gospa predsedujoča, danes po noči so ubili Marijale Franko v, v Riu de Janeiro, to je bila svetnica, torej ubili so feministko borko za človekove pravice, to je bila aktivistka, ki so jo ubili v času predvolilnega nasilja v Braziliji. Želimo izraziti solidarnost z njenimi tovariši in tovarišicami in želimo, da bi parlament eh, močno obsodil to vzdušje nasilja v Braziliji. Hvala, gospod Urban Crespo. Gospod Vioti. Gospod Vioti, eh, ste imeli postopkovno vprašanje? Hvala, predsedujoča. Včeraj med eh, konferenco za medije, kolega Sel, Salvinija je bilo onemogočeno, da bi novinari zastavljali vprašanja. Eh, prišlo je tudi do grožen novinarjem tu v tej stavbi. Kolegi, prosim, da se pomirite. Vemo, da želite glasovati. Številni kolegi so se javili k besedi. To žal ni spremljivo, razen če gre za postopkovno vprašanje. Gospa Mudi je želela besedo. Gospa Mudi bo dobila besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorim v imenu kolegic Molly Scott Cato, Julie Girling in pa v svojem imenu. Predstavljamo Salisbury v jugovzhodni Angliji. To je mesto, kjer živim kot, eh, evropska, kot eh, britanska proevropska poslanka. Uh, je za me resolucija o Brexitu pomenila, da je to bil za mene težek teden. Gospa predsedujoča prekinja. Prosim, naj vas bo sram, eh, gospa želi podati izjavo o zelo resni zadevi. Gospa Mudi, izvolite. Torej, kot britanska proevropska poslanka je resolucija o Brexitu zame pomenila težek teden, ampak eh, moram reči, da smo v parlamentu dobili veliko podatkov, podporo tukaj v parlamentu v primeru napada z živčnim strupom. Naše volilno okrožje bo eh, sodelovalo za vami še naprej, zato da bo v bodoče lahko zagotovilo eh, varnost. Thank you, Madam Moody. Um, and you can hear the applause. I know, I think. Gospa Moody, hvala za besedo. Gospa Atkinson, postopkovno. Ali gospa Moody obsoja poslanko prekinja, gospa predsedujoča, tolmači ne moremo razumeti. Kolegi, to ni razprava ali pa čas za vprašanja. Eh, začeli bomo glasovati. Najprej glasujemo o resoluciji o.